Rekli ste, da bi morali za enako delo zagotoviti enako plačilo. Se strinjam. Ampak ne vem, kako boste to dosegli. Veliko sreče tudi Marošu Ševčoviču, ki se zauzema za mesto predsednika. Potem pa še umor novinarja Kučjaka. Kaj se s tem dogaja? Zanima me tudi, kaj je z vašim predsedovanjem Višegrajski skupini. Namen višegrajske skupine je, da se zapre zunanja meja, da bi preprečili islamizacijo in širjatsko pravo. Se strinjate s to slavno grozljivo izjavo? Namreč niste se odzvali, ko ste slišali takšno klevetanje, takšno grozljivo izjavo. Je res to namen višegrajske skupine, gospod Pelegrini? Ati. Moj odgovor, gospod ministrski predsednik, je tudi odgovor na Macrona, ki nas je nekoliko vznemiril. Dejal je, da v EU potrebujemo socialno varnost ali minimalno evropsko plačo. Vsi pa vemo, da je blagostanje odločilo za socialne storitve, ker pa blagostanje v EU ni enotno, je raznoliko, tudi ne moremo imeti potem enotne minimalne plače. Sicer bi potem prihajalo do brezposobnosti. Imamo torej samo možnost prerasporeditve, to moramo povedati. Čeprav je gospod Juncker srečen zaradi prerasporeditve. In potem naj citiram stavek Makrona, brez evra ne bi mogli prebroditi krize finančnega kapitalizma, tako krpi Evropo. Ni bolj napačnega stavka kot je ta, kaj ti evro ni okrpil EU, ampak jo slabi, deli. Evro moče je najpočasneje raztoče moče. Globalno gledano, vse ostalo so lažne novice. To je resnica. Hrvatski Děkuji, pane předsedající. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod ministerski predsednik. Svoj prispevek bom razdelil na dva dela. Sam sem si res mislil, da boste predstavili svojo vizijo o Evropski uniji, Pričakoval sem, da boste zahtevali reformo Evropske unije, reformo skupne kmetijske politike, glede na to, da ste ministerski predsednik neodvisne države. Namreč mi se sami odločamo kot države članice, kam bomo usmerili kmetijska sredstva. Vlado Ribar je bil oziroma je kmet iz Bratislave. Policija je rekla takrat, da je gospod Ribar storil samomor, zdaj pa slišimo, da je bil umorjen. Zanima me, ali boste posvetili pozornost to vrstnim primerom, ali boste upravili preiskave in s tem v zvezi potem poročali tudi Evropskemu parlamentu. Hvala. Eh, ministro Pellegrini intende rispondere subito. Gospod Pellegrini bi odgovorili. Pagale, musim na vas reagovati. Se pravi, čujem, gospod, ampak na, dovolite mi, da takoj odgovorim na to izjavo. To vrstnega klevetanja v Evropskem parlamentu ne bom dopuščal. Da poslanec ustane in potem izreka takšne laži, je nezaslišano. Omenili ste gospoda Ribarja. Vi želite zdaj dati vtis, da je bil gospod umorjen zaradi kmetijskih zadev in podobno. Ampak naj vam povem, kaj je rekel njegov lasten sin. Njegov sin je rekel, da so gospoda ribarja izkoristili drugi ljudje, ki ga nikoli sploh niso srečali. Gospod ribar je imel več let težav, težave in uh, zagotovo ne bi želel, da drugi zdaj zlorabljajo njegovo smrt. Njegova smrt je bila preiskana, tako da prosim, da ne zlorabljate smrti tega posameznika v politične namene. Zato prosim, da ne širite govoric o Slovaški in prosim, da ne izrekate laži. Tega nisem dopustil nikjer druge in tudi tu tega ne bom dopuščal. Lahko se bomo pogovarjali, ko boste enake laži širili tudi v Češki. Glede kmetijskih skladov sem že povedal, da potrebujemo spremembe. Poskrbeti moramo za to, da ne bomo subvencionirali tistih, ki zgolj na papirju delujejo, v resnici pa ne počnejo ničesar. In ti ljudje dobijo več sredstev kot tisti, ki dejansko delajo in ne dobijo absolutno nič. Severni tok 2. Ja, veliko lepih besed ste izrekli o tem, kako lahko Ukrajini pomagamo, ampak z tem predlogom bomo Ukrajini zagotovili zemljski plin. Tudi Slovaška se je zauzemala za to, da se projekt tehnično prilagodi, da bo lahko Ukrajina po zimi prejemala plin. Da bi pa zdaj mi morali poskrbeti, za Ukrajino. To je verjetno slogan, ki bi ga z veseljem sprejeli ukrajinski poslovneži. Kar pa zadeva sedež eh, organa za delo, dva prispevka v razpravi sta se dotikala tega vprašanja. Nove agencije naj bi imele sedež v novih državah članicah oziroma v tistih državah, v katerih še nobena agencija nima sedeža. Zgodilo pa se je, da so se agencije umeščale v tiste države, kjer že imajo sedeže druge agencije. Ne smemo deliti Evrope na stare in nove države članice, na mlade in stare, na revne in bogate. Kaj naj rečem potem državljanom, ki živijo v drugih delih Evropske unije. Se upravičujem, če sem bil tako odkrit, ampak sem obljubil, da bom iskreno razpravil. Če. Gospa Tomašič. Premjeru. Gospod predsednik, ministerski predsednik Pellegrini, hvala lepa za ta prispevek, ker razpravi o prihodnosti Evropske unije. Vesela sem, da se Slovaška lahko pohvali z dobrimi rezultati. Kot ste že sami rekli, ni bilo vedno enostavno, pot je bila težavna ampak Slovaška je danes eh, nedvomno napredna država, bolj napredna, kot je bila, ko je postala samostojna država. Prevzemanje odgovornosti za lastno usodo je tisto, kar je slovaškim državljanom prineslo blagostanje in boljšo kakovost življenja. Ali ni to dokaz, da je bila samostojnost prava pot za vašo državo? Vi pa zdaj predlagate nadaljno politično integracijo in želite, da bi o usodi Slovaške odločali večji in močnejši. To je bistvo več Evrope. Za fasado bratstva in enotnosti, solidarnosti in podobno stoji večinsko sprejemanje odločitev na evropski ravni. Manjše države, kot je vaša Slovaška in moja Hrvaška, nimajo enakih možnosti, da zaščitijo svoje interese. Osredotočanje politične moči v Bruslju nikakor ni v interesu Zagreba, niti Bratislave. Hvala. ďakujem pekne pozdravujem vás aj ja pán premiér. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi ministerskemu predsedniku, da je danes z nami. Slovaška ima nedvomno veliko težav, naprimer korupcija jo pesti, soča se z mafijo. Večino teh težav je treba razrešiti na nacionalni ravni in sicer jih mora razrešiti vlada vlada, ki je bila izvoljena na poštenih in odprtih volitvah, kjer je potekalo tajno glasovanje. Kar pa zadeva umešavanje v zadeve suverene države, nekoliko nepravično je, da gospod Papa Demulis, slovaški, pridiga o migracijski politiki. Kar pa zadeva preiskavo umora obeh novinarjev, preiskava je bila opravljena, zahvaljujem se tudi gospe Intveld in gospe Gresle, ki sta storili veliko na tem področju. Kar pa zadeva stare in nove države, dajte si pogledati, kdo spoštuje evropske vrednote. Samo še trenutek. Uh, predsednik. Dajmo uporabljati enaka merila za vse, dajmo izplačevati enake subvencije vsem. Poglejmo si, kdo krši pravila glede severnega toka. Najlepo komisija poskrbi, da bo vse obravnavala enako. Spoštovani ministerski predsednik, hvala lepa, da se zauzemate za socialno Evropo in se zauzemate za minimalno plačo. Besede predsednika komisije Junkerja smo ravno kar slišali izpostavljene še enkrat. V Nemčiji je bilo to že izvedeno. Socialdemokrati se borijo za to sedaj tudi v Evropi. Ampak konzervativci pri tem vprašanju si tega ne želijo. Gospa Karen Bauer se je jasno izrekla proti nacionalnim minimalnim plačam. Mi smo proti temu, kar je Deara rad bi povedal, da je svoboda mnenja, svoboda tiska, temeljne svoboščine, da so zelo pomembne. In sedaj vodite skupino Višegrada. Pozivam vas kot višegrajski Nemec, vzhodni Nemec, zato jasno poveste vsem državam v Višegradu. Skupaj smo se borili proti socializmu, sedaj pa prosim se zavzemimo za ta, to demokracijo in se zavzemimo za močnejšo Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Škripek. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Pán premiér, ja vám tiež ďakujem za predstavenie. Hvala lepa, gospod predsednik. Ministerski predsednik, hvala lepa, da ste predstavili svojo vizijo o Európskej unii in o mestu Slovaške v Európskej unii. Pripričan sem, da želi biti Slovaška zanesljiva partnerica v Európskej uniji, tudi ko gre za integracijske procese. Vendar se sprašujem, ali želimo biti del vseh evropskih dejavnosti. Že vi sami ste rekli, da želite biti v samem središču, ampak ali si želite več Evropske unije, ko gre za socialne vprašanja ali pa ko gre za Evropsko vojsko? Kot slovaški poslanec menim, da je zelo pomembno govoriti o tem, da se zmanjšajo interesi Evropske unije na tistih področjih, za katera velja subsidijarnost. Izpostaviti je treba tista področja, kjer evropska zakonodaja bolje deluje in tista, kjer je boljša nacionalna zakonodaja. Judovsko-krščanske korenine so temelj Evropske unije. Vem, da je Slovaška močna partnerica in članica Evropske unije. Skupaj moramo delati na dobri prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili postopek pritegnite pozornost predsednika. Besedo predajam ministerskemu predsedniku Slovaške, gospodu Pelegriniju, da na kratko odgovori na ta zadnja vprašanja in pripombe. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán. Hvala lepa, spoštovani predsednik Tajani. Hvala lepa Evropski komisiji. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem. Gospe in gospodje, preden podam konkretne pripombe, mi dovolite, da se vrnem na vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Namreč, kakšna je vloga Slovaške višegajske četverice za EU, kakšna bi naj bila vloga 28-terice oziroma 27-terice, kakšna je moja vloga, vloga kolegic in kolegov, samo ena. In to je, da bi ljudje v naših državah dobro živeli. To je naš glavni cilj, naš mandat je ta. To je to, za kar živimo, da bi naši državljani lahko živeli v miru in sreči. Zato naj Torej, prosim za ustrezno spoštovanje, ko govorimo o komu ali o nečem. Najprej je potrebno izpolniti potencial, potem pa lahko govorimo še o drugih zadevah. Kako lahko pozivate državljane EU, da govorijo o nepomembnih vprašanjih, če nimajo dela, če imajo nizke pokojnine, če ne morejo preživeti, če živijo v revščini. Najprej moramo rešiti to, potem pa se lahko pogovarjamo o velikih temah. Dokler ne bomo upravili naše naloge doma, zagotovili miru in blagostanje v Evropi, ne bomo izpolnili naše naloge. Vesel sem, da ljudje v moji regiji živijo bolje kot v preteklosti. Moj del Evrope se razvija ekonomsko, socialno in tako dalje. Na to sem ponosen. Hvala lepa za vaše besede podpore, za vse tiste, ki ste me podprli. Slišali pa smo seveda tudi nekaj kritičnih vprašanj. V enem od primerov pa je šlo to prek meja. Razprave, ki bi morale biti dostojna tukaj. Slovaška, to moram povedati, želi biti steber razvoja. Zavedamo se naših pomankljivosti, zavedamo pa se tudi pomankljivosti EU, ampak vseeno se želimo teh lotiti skupaj kot podlaga za to, da še naprej gradimo evropski projekt. Soočamo se s skupnimi izzivi, okoljskimi, ekonomskimi, socialnimi. To so področja, kjer bi lahko vsi bolj sodelovali in iskali enotnost. Spet bom izpostavil tudi tehnološki razvoj, ki je izjemno pomemben. Ne smemo zaostajati za drugimi deli sveta. Kar se tiče kohezije, pa tole. Ne mešajmo politike v to. Nekdo si želi to, drug si tega ne želi. Kohezijska politika izhaja iz naše potrebe, da izravnamo velike nacionalne in regionalne neenakosti. Kohezija ni kar tako nek as v rokavu politične igre. Zavedati se moramo dejstva, da je napredek prepočasen pri izravnavanju neenakosti na regionalni ravni. Torej, razprava o prihodnji kohezijski politiki tudi nekoliko zastaja. Gospe in gospode, kohezija mora biti pomembno vprašanje, dokler ne izravnamo neenakosti. Dokler ostajajo, je to pomembno, dokler se tega ne iznebimo, je kohezijska politika pomembna. Najprej se iznebimo neenakosti, potem pa bomo lahko govorili o tem, ali je kohezijska politika smiselna in ali bi sploh naj obstajala. In za zaključek naj vas prosim, da smo bliže našim državljanom, kar se da blizu ljudem, ki bodo čez nekaj mesecev glasovali o temeljnih vprašanjih, s katerimi se soočamo. Rad bi vam zagotovil, da bom kot ministerski predsednik Slovaške storil vse, kar je v moji moči, da bo Slovaška pozitiven glas, konstruktiven glas v srednji Evropi. Hvala lepa, veliko čast in zadovoljstvo mi je bilo, da sem lahko preživel čas z vami. Hvala lepa. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa, gospod ministrski predsednik. Zdaj bomo sejo za nekaj minut prekinili, sledilo bo glasovanje. Gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, dober dan. Prosim, usedite se. Začenjamo z glasovanjem. Čez 30 sekund. Uh, Kolegice in kolegi, začenjamo z glasovanjem. Prosim, posedite se. Prvo poročilo. Mislim, da imamo postopkovno vprašanje, ampak preverjam. Gospa Pičerno. Vore, prima di passare voti all'attenzione preden se lotimo glasovanja, bi parlament rada opozorila na sramotno krivico, ki se je prigodila nagrajenki za nagrado Saharova, namreč obsodili so jo na 40 let zapora in na 148 udarcev z bičem, ker je v Iranu branila pravice žensk in ker se je v Iranu zauzemala za odpravo smrtne kazni. Uh, Mislim, gospa predsedujoča, da bi moral Evropski parlament preko predsednika parlamenta izraziti svoje mnenje in sicer ne mudoma bi morali absolutno obsoditi to sramotno sodbo, ki je bila sprejeta v Iranu. Mislim, da bi morali zahtevati, da se takoj izpusti brez kakršnega koli pogoja Nasrin Sotude. Res neverjetno je, da Iran še enkrat potrjuje, kako zelo je proti pravicam žensk. In to je absolutno nedopustno. You, we, we Hvala lepa, to smo si zabeležili in bomo to posredovali predsedniku. Tako, sedaj pa glasujemo. Poročilo gospoda Kavade zahteva za odzem imunitete Moniki Holmajer za, proti, vzdržani, sprejeto.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 tukaj gre za ideološkost, če boste že drugič odzeli imuniteto Jean-Marie Le Pen, bo to pomenilo, da se vam zdi normalno, da pristransko spravlada nad eh, vašim delom. Gospa, prekinja predsedujoča. Madam, ne glasujemo še, nismo še tam, nimamo razprave. Hvala. Kolegice in kolegi, prosim. Sedaj bomo glasovali o zahtevi za odzem imunitete Jean-Marie Le Pen. -a. Samo trenutek. Še nekdo želi spregovoriti? Gospod Kavada? Mr. Kavada you have the floor. Prosim, beseda je vaša. Zelo na hitro, hvala lepa, predsedujoče. Ko govorimo o teh zadevah, moramo biti natančni in ne samo s približki. Gospa Olmajer, je sama zahtevala odzem imunitete za banalno stvar prometne nesreče. Tako da želel sem to povedati. Hvala lepa. Hvala lepa za to pojasnilo. Sedaj pa glasujemo o odzemu imunitete Jean-Marie Le Pena, poročilo gospoda Kisogonosa za, proti, vzdržani, sprejeto. Še eno poročilo spet zahteva za odzem imunitete Dominik Bild za proti vzdržani sprejeto. Preden preidemo na naslednje glasovanje, pa želi spregovoriti gospod Tomašič. Hvala lepa, gospod predsedavajoč. Hvala lepa predsedujoča. Tukaj lahko vsak dan slišimo zazemanje za Evropo, nadaljna politična integracija, skupne institucije, visoki proračun za ambiciozne programe, Evropska vojska, Združene Evropske države in tako dalje. Velike zamisli, v praksi pa to zgleda takole. Niti v tretjem sklicu Evropskega parlamenta, kjer bodo poslanke in poslanci Hrvaške, ne bo Hrvaščina polni meri uporabljena pri vsem delu ravni institucije. Po poslovniku še vedno nimamo torej polne uporabe malteščine, irščine in hrvaščine. Razlaga je ta, da če ne bo dovolj kapacitet pri naslednjem sklicu parlamenta, hrvaščina ne bo uporabljena. Koliko stoletij se pa potrebuje za to, da se zagotovi te storitve, za razliko od Irske in Malte, ima hrvaščina samo en uradni jezik, hrvaščino. In hrvaščina ob moku hrvaške vlade še vedno ostaja drugorazredni eh, državljani Evropske unije. Kolegice in kolegi, koliko smo pravzaprav res eh, enotni v raznolikosti tega Evropskega parlamenta? Hvala. Thank you for your point. Hvala lepa. Mislim, da smo o tem kar nekaj že slišali, sedaj bomo glasovali o podaljšanju uporabe člena 159 poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja. Za, proti, vzdržani. To bom pa preverila. Ni bilo jasno. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo gospe Šmit. Postopkovno vprašanje? Samo trenutek, gospod Coburn, dobili boste besedo. Dovolite mu, da spregovori. Gospod Coburn, prosim. Hvala lepa. To me zelo zanima. Če lahko preverjamo sateliti. Dobro, zakaj? Potem tega ne bi mogli storiti na meji Severna Irska. Gotovo ne potrebujemo tako stroge meje, če pa lahko uporabljamo satelite. Torej, zakaj tega ne bi storili tudi v primeru Severne Irske? Lahko uporabljamo satelite na tem področju? Prosim, kolegice in kolegi, malo tišine. Bojim se, gospod Coburn, da nimam časa razlagati, zakaj, kaj ti smo sredi glasovanja. Ampak dobro, zabeležili smo si vašo pripombo. kolegice in kolegi prosim pustite da spregovorijo aha sedaj pa ne govorijo več nadaljujemo poročilo gospe schmidt elektronske informacije o prevozu blaga enotno glasovanje poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja sprejeto parlament je zaključil prvo obravnavo gremo naprej poročilo hautala Sporazum o poslovnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo gospe Hautele. Tukaj, ki sedaj gre za resolucijo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o protokolu o spremembi sporozuma o morskem. Oprostite, poročilo. Najgi protokol o spremembi konvencije o varstvu posameznikov. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje je poročilo gospe Kaufmann, poblastite držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih. Po imensko glasovanje glasujemo. The... Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo gospoda Asisa, protokol o spremembi sporozuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko, pristop Hrvaške. Po imensko e glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Manesku, euromediteranski sporozum med EU in Egiptom, pristop Hrvaške, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo poročilo gospe Manesko, sporozum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo poročilo gospoda Škripka, izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospoda Daltona izmenjava informacije o državljanih tretjih držav in Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc. 35 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako da je parlament zaključil prvo obravnavo. Drugo poročilo Daltona. Gospod Lopes Aguilar. Votando glasujemo o nizu poročil ki se nanašajo na varnost evropskih državljanov glasujemo o skladu za evropsko varnost včeraj je minilo petnajst let od masakra ki je povzročil največje število žrtev šlo je za terorističen napad ki je enajstega marca leta dva tisoč štiri prizadel Španijo. Mislim, da je to prava priložnost, da na tem glasovanju izrazimo jasno solidarnost z žrtvami terorizma in da tudi pokažemo, da se bomo borili proti terorizmu in terorističnim grožnjam. Zelo odločno. Hvala. Hvala lepa. To podpiramo. Centralizirani sistem za določitev držav članic. Prosim gospoda Jong. Da, želela sem uvesti v to, ampak prosim, prosim, prehiteli ste me. Hvala lepa, predsedoča. Želel sem prositi, da bi po 59. členu tretji odstavek najprej glasovali v prilogih sprememb. Prosim tudi poimensko glasovanje o tej proceduralni odločitvi. Hvala. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Dalton. President, very predsedujoča, čisto na kratko. Potem smo se pogajali štiri leta, sedaj imamo dogovor, parlament je dobil predvsej koncesij, če bo kateri projekt spremembe sprejet, potem dogovora ne bo. Tako da ogovarjam predlogu GUE in predlagam, da glasujemo kar neposredno o predlogu. Hvala, sedaj bomo glasovali o zahtevi gospoda De Jonga, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno tako da glasujemo o predlogu spremembe sto štiri poimensko glasujemo glasujemo konec glasovanja sprejeto hvala lepa naslednje poročilo je poročilo gospe Šojdrove program evropske solidarnostne enote imamo kar nekaj prologov sprejem podporo za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na 172, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 57 za, proti, vzdržani sprejeto. 199 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 174 d in 191 d, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 175 d, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 d za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 178 za, joj, zmotila sem se, 179 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 180 d za, proti, vzdržani zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani sprejeto. 181 d za, proti, Proti. Vzdržani zavrnjeno. 87 in 91. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 210 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 113 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 182 za. Proti vzdržani zavrnjeno 211 za proti vzdržani zavrnjeno 212 za proti vzdržani zavrnjeno 202 poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja zavrnjeno 118 za proti vzdržani sprejeto 2 ena tri za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sto štiriinosemdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dvesto tri poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto petinosemdeset poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. 163 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 204 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 165 je brezpredmeten zaradi prejšnjega glasovanja. 193 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 166 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 205 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 167 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 da, 190 da, poimensko glasovanje glasujemo. And the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. 171 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu komisije, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Report, uh, Sedaj pa naslednje poročilo Nibler, uredba EU o kibernetski varnosti. O, o predlogu spremembe 258 glasujemo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil s prvo obravnavo. Sedaj pa poročilo De Castro, nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v veliki preskrbi s hrano. Predlog 142 eh, poimensko glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je 142 smo sprejeli in smo zaključili s prvo obravnavo. In gospod De Castro, poročevalec, imate besedo. Tu sem, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za odlično sodelovanje, ki je privedlo do široke podpore te direktive. Brez tega ekipnega dela nam nikakor ne bi uspelo danes doseči rezultata, ki bi se zdel skoraj da nemogoče dosegljiv še pred časom. Samo 11 mesecev je minilo, odkar je bil predstavljen predlog, danes pa lahko končno rečemo, da smo ponudili konkreten odgovor na zahteve kmetov, proizvajalcev, potrošnikov. Te zahteve so bile dolgo časa preslišene. Gospa predsedujoča, parlament je dosegal majhen čudež, vendar je to zgolj prvi korak. Oceniti moramo dosežene rezultate in zdaj poskrbeti tudi za ustrezno izvajanje na ravni držav članic. To je Evropska unija, ki si jo želimo, to je Evropa, ki podpira najšipkejša podjetja in ki ščiti potrošnike. Potrebujemo pregledna pravila, ki zagotavljajo kakovost proizvoda, potrebujemo tudi trajnost proizvodnih procesov. Resnično si želim, da bi v prihodnje hodili po tej poti enako resno, ustrajno in v okviru sodelovanja. Še enkrat hvala. Hvala, sedaj pa poročilo Schöflin, evropska državljanska pobuda. Eh, gospa Spinelli želi besedo? Hvala v imenu naše skupine bi rada vložila zahtevek, da gremo na glasovanje predloga sprememb v skladu z členom 59 poslovnika in prosim, da poimensko glasujemo. Trenutno besedilo ima določene napake. Tudi več nevladnih organizacij je to dejalo in naša skupina je vložila predloga sprememb, tako da bi izboljšali to besedilo. Predlogi se nanašajo na pomembna vprašanja kot prvo, to, da se ohrani eh, individualni sistem eh, zbiranja na spletu, potem, da se pozove komisijo, da opravi zakonodajno spremljanje v skladu z 11. členom pogodbe in potem, da se mogoče državljanska pobuda eh, in da se nadgradi že obstoječe zakonodajno delo. Hvala. Hvala. Um, bomo pomensko glasovali, torej o tem predlogu glasujemo. And the vote is now Konec glasovanja. Zavrno. Kar pomeni, da gremo na predlog SVMB 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Premet je zaključil z prvo obravnavo. Sedaj pa naprej naslednje poročilo. Uh, uvoz kulturnih dobrin, gospa Moska, gospod Dalton. Vi želite besedo, gospod Dalton? Ne? Potem pa ne. Ok, potem pa glasovanje. Um, predlog um, 97, poimensko glasujemo, glasujemo, konec glasovanja. sprejeto. Evropski parlament je zaključil s prvo obravnavo in gremo na poročilo Breso Viland. Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev Evropski parlament, gospod Lebreton, želi besedo. Hvala, predsedujoča. Glede na tretji stavek eh, člena devetinpetdeset um, želim, da se o predlogu poimensko glasuje, torej o mojem predlogu. Prosim. Thank you. We will vote on Mr. Bomo glasovali o tem predlogu gospoda Lebretona. Tukaj ni zapisano. Nismo dobili zahtevka za pomensko glasovanje, zato bomo sedaj morali dvigniti roke. Torej, ali ste za predlog gospoda Lebretona, proti, vzdržanje, zavrneno. Kar pomeni, da gremo na predlog spremembe šest. Zelo jasno je bilo to glasovanje. In gremo naprej na predlog šest. Prosim, nehajte kričati. No, ok, bomo preverili, vemo rezultat, ampak bomo pošteni. V redu bomo preverili tisto odprej. Predlog eh, Lebreto. Glasujemo. Eh, konec glasovanja. No, mislim, da rezultat se danem bo drugačen. Zavrno. No, sej vem, da je noč mačala, ampak tako slovo pa spet ne vidim. Uh, šesti uh, predlog. Glasujemo pomensko in konec glasovanja. Sprejeto. Evropski parlament je zaključil s prvo obravnavo. Sedaj naprej. Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmašanje. Predlog ena za, proti, vzdržani, zavrno. Predlog dve za, proti, vzdržani, zavrno. Resolucija v celoti za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj naprej, naslednje poročilo, kalnjete, stanje političnih odnosov med EU in Rusijo. Predlog sem dve, poimensko glasujemo, Konec glasovanja. Zavrno. Predlog 3. Za, proti, vzdržani, zavrno. Uh, eh, odstavek 7, 3 delov. Najprej prvi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Tretji del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 9, eh, začetno besedilo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19, eh, poimensko glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog ena, prvi del za proti vzdržani, bomo preverili prvi del pri prvem predlogu spremembe. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. In drugi predlog je sedaj brezpredmeten. Igramo na odstavek 30, v treh delih najprej prvi del, konec glasovanja. Sprejete potem drugi del, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja.